Dobro jutro, spoštovane gospe in gospodje. Eh, z vesele sem, da eh, smo se danes eh, zbrali. Upam, da ste včeraj uspešno potovali. Moje potovanje je bilo zanimivo. Potrebovala sem 14 ur, da sem prispela v Bruselj zaradi eh, te velikanske zmešnjave na letališčih. Hvala lepa za razumevanje. In eh, današnji dan, eh, današnji poln dan bomo začeli z glasovanjem. Začeli bomo z glasovanjem o našem poročilu za katero je poročevalec gospod Davor Škrlec, kohezijske politike in krožno gospodarstvo. Gospod Škrlec, želite kaj povedati? Čisto na kratko bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v Sinci za odlično sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, pa začnimo takoj z glasovanjem. Torej, predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Kompromis ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dva. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 13. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 15. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 16. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 17. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 18, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 21, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 27, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Zavrnjen. Predlog spremembe 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 31. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 30. Kdo je za? Proti? Se opravičujem. Se opravičujem, ta je brezpredmeten, se pravi sedaj 32 za. Se pravi, glasujemo 32. Drugi del, oziroma najprej prvi del. Ok, od začetka. Predlog spremembe 32, prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 32, eh, drugi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 42. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. Kompromis pet. Kdo je za? Če smo sprejeli 42. kompromis, potem, uh, od, potem 12 odpade. Zato kompromis 5. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 47. Kdo je za, proti, Vzdržani. Preverimo, preverimo predlog spremembe 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 51. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 58. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 59. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 60. Kdo je za, proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 61. Ustni predlog spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Torej glasujemo o 61 za ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti zdržani sprejet. Kompromis 8. Kdo je za? Proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 67. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 71. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pre, sedaj pa eh, predlog spremembe 79, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržanje? Zavrnjen. Kompromis 11. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejet. Predlog spremembe 82. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejet. Predlog spremembe 83. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejet. Predlog spremembe 84. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrnjen. Predlog spremembe 85 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 86 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 12. Kdo za proti vzdržani sprejet. Sedaj pa 90. Kdo je za proti vzdržani sprejet. 91. E, Kdo je za proti vzdržani sprejet. 92 za proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 103. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 104. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 105, vda za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15, vda za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 110, vda za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 111, vda za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 112, vda za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 113. Z ustnim predlogom spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Torej, glasujemo o 113 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Zdržani? Sprejet. Kompromis 16. Za. Proti. Zdržani? Sprejet. Kompromis 18. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 124. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Eh, kompromis 19. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 127. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog spremembe 128. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis 20. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 131. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. In vi šest. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. In vi sedem. Kdo je za? Proti? Zdržani? sprejet. Envi 8, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Envi 9, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Envi 10, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Envi 13, za, proti, zdržani, sprejet. Envi 16, za, proti, zdržani, sprejet. NV17 za proti vzdržani sprejet. NV18 za proti vzdržani zavrnjen. NV19 za proti vzdržani sprejet. NV20 kdo je za proti vzdržani zavrnjen. NV22 za proti vzdržani sprejet. Sedaj pa prehajamo k končnemu glasovanju, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke, gospod Škrlec. Omeniti moram, da imamo Eh, en dodatni glas za in to je glas poročevalca, ki je pozabil danes kartico. Ampak, kakorkoli že, se zgodi, gospod Škarlec. Sedaj pa naslednje poročilo. Glasovali bomo o našem mnenju, vloga mesta v institucionalnem okviru Unije. veste, da je um, odbor AFKO pripravil poročilo in gospod Olbricht je uh, pripravil naše mnenje o tem poročilu. Gospod Olbricht, no, vidim, da ga danes ni z nami, tako da se bomo takoj lotili glasovanja. Začeli bomo z kompromisom. Ena. Kdo je za? Proti. Zdržani? Sprejet. Mm, predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti. Zdržani? sprejet. Osem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dva, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Šestnajsti predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe osemnajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe devetnajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Um, 27. Eh, Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 32. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet sprejet. 33. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromis 6. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 40. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 42, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen sedaj pa 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog so vremen bi 44, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 48, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. In sedaj končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 30 glasov za mnenje je sprejeto. Se pravi 30 plus 1, 31. To je bilo naše mnenje. Sedaj pa naslednje glasovanje. Resolucijo smo pripravili v imenu regija obravnavanje posebnih potreb podeželskih, gorskih in oddaljenih območij. Preden glasujemo, moram omeniti, da smo se odločili za to resolucijo. 25. aprila so se koordinate, koordinatorji eh, strinjali za pripravo osnutka resolucije. Osnutek smo razdelili v angliščini članom regija v skladu s pisnim postopkom. Prejeli smo 42 predlogov sprememb, eh, preden je potekel rok. Sedaj pa vas moram spomniti na naslednje korake v zvezi s to resolucijo. Koordinatorji bodo sedaj pripravili vprašanja za ustno vprašanje eh, v skladu sa 128. členom eh, naših pravil. To ustno vprašanje bom eh, predložila v imenu odbora. Če se bodo politične skupine dogovorile, da bodo to vključile na eh, dnevni red, bi o tem lahko razpravljali na plenarnem zasedanju. To je postopek. Eh, na to sem vas morala upozoriti. Sama nimam ničesar dodati. Eh, zahvaljujem se vsem za prispevke k tej resoluciji. Hvala lepa tudi za eh, zelo eh, dejavno delo, eh, ki ste ga izrazili skozi predloge sprememb. Začeli bomo s predlogom spremembe 3, z ustnim predlogom spremembe. Je kdo proti ustni predlog spremembe? Ne, torej glasujemo o 3 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 4 za ustnim predlogom spremembe, je kdo proti ustnim predlogom spremembe, ne, torej glasujemo o 4 za ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1. Dovolite, da podam ustni predlog spremembe, kajti drugi stavek kompromisa je bil včeraj zvečer spremenjen. Torej, um, eh, ljudje živeč tam bi morali dobiti enake priložnosti kot tisti, ki živijo v mestnih območjih. To je kompromisno besedilo. Jan? Da, um, to pokriva tudi predlog spremembe 10 in 11, e, torej kompromisne predloge spremembe, ne pokriva zgolj vodne navedbe E, ampak tudi G, ki bo postala pred, uh, predmetna v končnem besedilu, če bo ta kompromis prijet. Hvala. Hvala lepa. E, to sem nameravala tudi povedati, kajti posvetovala sem se s sekretarjatom. Uh, ta kompromis pokriva celo vrsto predlogov sprememb in sicer 7, 10, 11 in 31. To so predlogi sprememb, ki so povezani z vodno navedbo G. Kompromis 1 pokriva E in G, kot je uh, omenil gospod Nisterloj. Torej, sedaj z vsemi temi pojasnili, kdo je za kompromis ena. Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo. Torej, to bomo elektronsko preverili. Prosim, eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Gospod Škarlec? Da, sprejet je. Hvala lepa. Devet postane brezpredmetni. Sedaj pa trinajst. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe štirinajst. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. A, se upravičujem, ta e, je brezpredmeten. E, torej, 14. E, predlog spremembe je mm, brezpredmeten in pridemo k 15. Za ustnim predlogom spremembe je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne, torej kdo je za? Skupaj z ustnim predlogom spremembe, kdo je proti vzdržanji sprejet? Kompromis 2. Kdo je za? Proti vzdržanji sprejet. Potem 17. Kdo je za? Proti vzdržanji sprejet sprejet. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 37, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 38, kdo je za, ne, eh, ta postane brezpredmeten. Kaj je 37, je bil sprejet, hvala lepa. Sedaj pa 41, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj eh, končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. In resolucija je sprejeta z 31 glasovi za. Hvala lepa. Sedaj smo pri koncu glasovanja. nadaljevali. Bomo. And we continue now with uh, the next... Nadaljevali bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. Uh, obravnavali bomo osnutek poročila. tiste, ki zapuščate dvorano, bi prosila, da to storite tiho. Hvala lepa. Nadaljevali bomo torej z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer bomo obravnavali osnutek poročila ki ga je pripravil poročevalec gospod Pascal Arimon. Tukaj gre za specifične ukrepe za Grčijo v skladu z uredbo 2015. Torej, prosila bi vas, da nehate klepetati kajti um, v dvorani potrebujemo tišino. Hvala lepa. Gospod Arimo, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa uh, eh, predsedajoča. Začel bom s tem, eh, kar sem storil že pred dvemi tedni in bom nakratko predstavil poročilo, ki ga imate sedaj na voljo tudi v prevodu. Tu gre za poročilo Evropskega parlamenta oziroma odbora za regionalno politiko o specifičnih ukrepih za Grčijo v skladu z uredbo 2015-1839. Eh, torej, eh, uvodoma bi rad povedal, da to ni razprava o razlogih za te posebne ukrepe. Torej, ne gre za to, da bi razpravljali o tem, zakaj je Grčija prišla v ta položaj. Moje poročilo se ukvarja s sledečim vprašanjem. Kakšne posledice so naši ukrepi imeli? Ali eh, moramo te ukrepe pozitivno ali negativno ovrednotiti? Eh, in ali bi lahko projekt zaključili s tema dvema ukrepoma? In eh, jaz bom. Jaz torej ne bom politično razlagal, zakaj je prišlo do krize. Uh, In o tem v poročilu sploh nisem pisal, kajti to ni eh, mesto za to vrstno razpravo. To sem vam pove želel povedati že na samem začetku. Zakaj, zakaj tukaj torej grem? Komisija je leta 2015 spoznala po pravici, da Grčija zaradi takratnega položaja, zaradi danje finančne in gospodarske krize ni mogla denarja za projekte v eh, kohezijskem skladu in pa v skladu za regionalni eh, razvoj. Eh, in pač tega denarja ni imela in ni mogla prevzeti svojega dela financiranja teh programov. Komisija je potem predlagala dva specifična ukrepa, sa katerima bi lahko pomagali Grčiji. Torej, šlo je za to, da bi za projekta eh, iz obdobja 2007-2013 eh, eh, odpravili stopno sofinanciranja Grčije in da je potem Evropska unija prevzela 100 odstotno financiranje teh programov. In to je potem privedlo do likvidnosti ene milijarde evrov. In potem je tu še drugi ukrep. Eh, ta se nanaša na obdobje 2013-2020, eh, torej Grčija je prejela predojem eh, in sicer preje, tudi tu je šlo za eno milijardo evrov, torej v celoti lahko govorimo o dveh milijardah evrov. To je bil specifični ukrep, ki smo ga v parlamentu sprejeli eh, v skladu s poenostavljenim postopkom iz preprostega razloga. Situacija je bila nujna in Grčija je morala nujno dokončati te projekte in zato smo uvedli ta dva ukrepa oziroma dali na voljo te dve milijardi evrov, ki jih je Grčija nujno potrebovala. V uredbi je zapisano, da bo Grčija do decembra 2016 o tem morala zapisati poročilo. Sedaj smo v letu 2018 in ne v letu 2017. In eh, zakaj razpravljamo o tem poročilu šele zdaj? Eh, razlog je ta, da eh, Grčija ni predložila poročila konec leta 2016, vendar le šele maja 2017. Eh, Evropski parlament je večkrat povprašal. Potem eh, na plenarnem zasedanju smo v Strasburgu celo eh, postavili ustno vprašanje. Ampak komisija nam je to poročilo dala na voljo šele decembra 2017. Potem sem potreboval nekaj časa, da sem ovrednotil to poročilo in zato se je vse skupaj zavleklo za eno leto. Toliko o postopku. O svojem osnutku poročila. Eh, sem potem tudi opravil oceno in ta hip lahko rečemo sledeče. Eh, ta dodatni denar so zelo učinkovito uporabili za to, da so eh, res pripeljali do konca številne projekte. Grčija je v tem obdobju imela seznam prioritetnih projektov, Eh, teh eh, prioritet je bilo 188. Torej, tukaj je šlo za 188 projektov. Um, tukaj je šlo za 11,9 milijard in 55, to je predstavljalo 55 odstotkov vseh projektov. 136 projektov je bilo zaključenih do konca leta 2017, 74 eh, eh, projektov teh prioritetnih projektov je bilo prenešenih v naslednje obdobje 2014-2020. Eh, torej, drugi projekti pa so bili opuščeni. Primer za uspešno zaključen projekt iz predhodnega obdobja 2000-2006 eh, eh, in eh, ti projekti so bili potem zaključeni do leta 2013 in mm, torej ti uspešni projekti so naprimer popolna obnova avtocest, potem je treba omeniti metro v Atenah in pa v Solunu pa potem še nekatere železniške povezave. Vse to so projekti, ki so bili zaključeni zaradi teh specifičnih projektov. Če teh dveh specifičnih ukrepov ne bi sprejeli, torej če parlament in svet tega ne bi storila, potem teh projektov ne bi mogli dokončati. In posledica bi bila ta, da bi eh, morala Grčija začete projekte sama financirati, tega ni mogla in eh, Grčija bi morala potem nazaj plačati denar, ki ga je prejela od Evropske unije in eh, to bi še priustrilo krizo. V novem programskem obdobju imamo sedaj 18 prioritetnih projektov, eh, torej izplačan je bil že predojem. In zato je bilo mogoče te projekte opredeliti, ampak ne samo to, tudi izvesti. Potem sta tu še dve številki, ki jo moramo pozitivno ovrednotiti. Mm, torej, prva številka je zelo pomembna in sicer je sledeča stopna absorpcije za obdobje 2007-2013 je 100 odstotna. To pomeni, da so dejansko izdali, potrošili vse denar, eh, ki so ga prejeli in ga vključili v projekte. To je bil tudi eden od pogojev, ki smo ga zapisali v uredbo. Namreč, da se ta denar eh, smi uporabiti izključno za te projekte. In druga številka, ki je tudi pozitivna, je tale stopna absorpcije za obdobje 2014-2018 eh, znaša 28 oziroma um, 28 odstotkov oziroma 33 odstotkov, eh, kar uh, sodi k povprečju Evropske unije in potem je tu še tretja številka, ki jo moramo meniti. Uh, Ta se nanaša na zadnje programsko obdobje in pa na projekte, ki so bili takrat izvedeni. BDP Grčije je sedaj dva, za dva odstotka višji, kot bi bil, če Grčija ne bi prejela sredstev od Evropske unije in kar je bilo zelo pomembno za razvoj v Grčiji. In potem še eh, BDP in pa stopna absorpcije. To sta kazalnika ki eh, nekaj povesta o kvantiteti in pa govorita o gospodarskih podatkih. Eh, ne, te dva kazalnika pa ne povesta nič o tem, ali so bili ti izvedeni projekti res kakovostni. Lahko pa ugotovimo, da so porabili sredstva in da uh, velika večina projektov ni bila prekinjena. konkurenčnost Grčije se je, po mojem mnenju, zato izboljšala in ustvarili so tudi delovna mesta, izboljšali so tudi uh, eh, življenska kakovost. Kasnejše analize pa bodo pokazale, v kakšni meri so specifični ukrepi eh, k temu prispevali. Študije v zvezi s tem ta hip nimamo kajti pravzaprav imamo zgolj seznam projektov, ki jih je dala na voljo Grčija, torej to so projekti, ki so jih izvedli, ampak vendar ne mislim, da lahko ob koncu povemo to, da je bila um, pravilna odločitev sprejeti specifične ukrepe v uh, smislu te uredbe, kajti na ta način smo pomagali Grčiji, pa ne samo to. Uh, torej, financirali smo projekte, ki predstavljajo dodatno vrednost za Grčijo in Evropo. Hkrati pa smo tudi preprečili to, da eh, bi izničili uh, veliko denarja uh, na ta način, da se projekti ne bi izvajali. In tako smo tudi preprečili to, da bi morala Grčija ta denar vrniti Evropski uniji, kajti to bi položaj Grčije še poslabšala. Ob koncu bi rad opozoril še na sledeče. Pomembno je, da Evropski parlament ovrednoti specifične ukrepe, treba je povedati, da ti ne smejo postati um, pravilo, kajti ne more biti tako, da stopne sofinanciranja države enostavno odpade v naslednjem um, um, projektnem obdobju. Mislim, da smo sprejeli pravilno odločitev in v svojem poročilu lahko samo sklenem, da je bilo to pomembno in ciljno usmerjeno. Eh, in da sta pač eh, ta dva specifična ukrepa opravila svojo ulogo. Torej z veseljem bom z vami razpravljal o teh eh, dveh ukrepih in tudi veselim se vaših predlogov sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Arimon. Sedaj damo besedo poročevalcem v Senci. Prvi gospod Kocolino. Zelo rapidamente due osservazioni. Samo dve pripombi. Strinjam se s poročilom in tudi s vsebovanimi predlogi. Prva pripomba je ta, da je bilo prav, da smo sprostili ta sredstva in da smo uporabili um, odpravo omejitve pri sofinanciranju. Torej, to je imelo pozitivne rezultate tako za grško ekonomijo, kot tudi za zaključevanje projektov. In to omogoča Grči, da je tista država, ki najbolj črpa uh, evropska sredstva v programu 2014-2020. 20. Ampak mogoče ne smemo preveč ideološko razpravljati o sofinanciranju. E, to je preozek pristop in to e, se zgleda nadaljuje tudi v razpravah o novem programskem obdobju. Kaj ti grška izkušnja e, nam pravi naslednje in sicer kar zadeva konkretne izkušnje. E, kako pomembno je sofinanciranje, tudi zakupno moč in kako sofinanciranje um, lahko um, podaljša izvajanje programov. E, o tem moramo razmišljati in to je verjetno tudi najbolj pomemben vidik te, tega poročila. In tu so potrebna dodatna pojasnila tako strani komisije kot tudi države članice, kajti če ni sofinanciranja, je prišlo do večjih stroškov in tudi torej kakšne so omejitve, kakšni problemi so bili rešeni brez eh, sofinanciranja s tem, eh, da je eh, bilo možno izvajati projekte hitreje. Mislim, da če nismo tako ideološki, bi bilo bolje uporabiti te izkušnje in si ogledati, kakšni so bili učinki takšne odločitve. Čeprav je to seveda neka poseben, poseben ukrip, ampak mislim, da je to kljub temu neka smer, o kateri velja tudi nasplošno razmišljati. Najlepša hvala. V imenu skupine EKR. Gospod Kozlovski. Predsednica, šalni państvo. Mm, najlepša hvala. Gospa predsednica, gospe in gospodje. Jasno je, da se strinjam s prejšnjim govornikom glede tega, kar je dejal o grški krizi. Razmere v Grči zahtevajo posebne ukrepe. In prav je, da smo sprejeli Evropsko uredbo, da smo se tako odzvali v Evropski uniji, ker je bila situacija za Grke zelo težka, še pa vendar pa tudi za celotno regijo in za Evropsko unijo. Zato je to vprašanje zelo pomembno. Rad pa bi povdaril, da moramo ta odziv obravnavati kot nekaj izrednega. To ne sme postati pravilo za Evropsko unijo, da se ta sredstva porazdelijo za podobne situacije, kar pa seveda ne pomeni, da to v tem primeru ne bilo upravičeno, kot sem že dejal na začetku. Izkazalo se je, da smo imeli prav, da smo Grči namenili ta sredstva, kajti s temi sredstvi smo pripomogli k oživljanju grškega gospodarstva in da smo zaustavili eh, negativni trend grške krize. Za konec bi rad dejal, da se popolnoma strinjam s poročevalcem, Kajti obžalovanja vredno je, da bi poročilo moralo vsebovati tudi gledativno oceno glede rasti rezultatov na, glede na sredstva, ki smo jih namenili Grči. Morali bi dobiti polno analizo na sliko glede tega, kakšni so rezultati naših sredstev. Zelo radi bi videli takšno analizo in oceno rezultatov in pliva naših sredstev. Hvala. Hvala. Moram reči, da je to delo, ki ga je opravil poročevalec, zelo pozitivno delo. Uh, torej moja politična skupina ima pozitiven pristop in tudi v tem pozitivnem duhu bomo predstavili predloge sprememb. To, o čemer razpravljamo danes, kaže dvoje. Prvič. Gospa Mihajlova, mislim, da smo uh, sprejeli pravilno odločitev, da smo na plenarnem zasedanju um, glasovali tudi o tej uredbi. In parlament je z veliko večino sprejel ta ukrep. In razvoj in tudi rezultati kažejo, da je Grčiji uspelo. In kot Grk se čutim um, zadovoljnega s tem, eh, kajti to je bila pravilna odločitev Evropskega parlamenta, ki je skoraj soglasno sprejel to uredbo. Grške oblasti, grška uprava um, so zagotovili za te rezultate in seveda tudi um, ustrezne inštitucije Evropske unije so prispevale k uspehu. Um, bila, bila so zaključena javna dela, izboljšala se je sposobnost za upravljanje skladov Evropske unije v Grčiji in želim nekaj ponoviti, kar je povedal gospod Arimon. Grčija je sedaj prva med državami članicami Evropske unije, kar zadeva sposobnost črpanja sredstev, tako kot je povedal tudi gospod Kocolino. In, in ta konvergenc, ta enaka ocena vseh političnih skupin, kar zadeva dejstva in številka, je pravzaprav pozitivno za kohezijsko politiko nasploh in tudi za cilje, ki si jih je zadala, zadal naš odbor. Kaj ti ta sredstva niso eh, zapravljena sredstva, temveč eh, sredstva so uporabljajo za ukrepe, tako kot je povedal poročevalec Arimo, ki so um, dobra, drugače Ehm, če bi ta dela eh, izvedli samo do polovice, bi bil zapravljen denar. In um, to ne bi prispevalo k konkurenčnosti grčke ekonomije, k ustvarjanju delovnih mest, k povečanju naložb in k prispevku in ne bi prispevalo k gospodarski rasti. V Grčiji se je spet začelo gospodarsko okrivanje, v tej fazi se nahajamo. 20. augusta bo Grčija izstopila iz memoranduma o soglasju in iz teh strogih vrčevalnih ukrepov in mislim, da to poročilo um, je zgodba o uspehu tako eh, za parlament, kot tudi za Grčijo, kot tudi za Evropsko komisijo, ki je predlagala to spremembo uredbe kot izreden ukrep, kot izjema in ne kot uh, pravilo in s tem se tudi strinjam. In zato lahko povzamemo naslednji sklep in to pravim ne ideološko, temveč kot inženir, ki se je v preteklosti ukvarjal s takimi projekti, ki so bili sofinancirani. 2015 smo videli, da je bilo veliko nezaključenih del iz eh, obdobja 2013-2017 z um, tveganjem, da se zapravi denar. Zato, ker načrtovanje ni bilo ustrezno um, previdno. V preteklosti je bilo preveč projektov, 170 naj bi jih zaključili in s. Uh, sredstvi na voljo, to ni bilo možno. In zato je treba tudi racionalizirati uporabo skladov. To naj bi bila naša lekcija z večjo odgovornostjo lokalnih in regionalnih oblasti. Zaključil pa bi z naslednjim predlogom. Poročilo, o katerem govorimo, kaže na pozitiven rezultat, tako kot pravi gospod Arimont in um, parlament, komisija in tudi grške oblasti so pri tem sodelovali in zato predlagam, da bi pristojni minister grške vlade, gospod Harizis, da bi ga povabili julija na Eh, sestanek regija, eh, eh, našega odbora regij in bi se z njim pogovarjali o vseh teh zadevah in sicer kot primir dobre prakse. Po moje je to res potrebno, kajti v tej fazi se je odprla velika razprava in nekateri so tudi proti um, um, z rahljanju teh določb za novo programsko obdobje. In ta razprava je pomembna. Tu imamo optimalen primer, dober argument, ki kaže, da eh, kohezijske politike ne smemo um, rezati, da ne smemo jemati sredstva kohezijski politiki, temveč da moramo zagotoviti učinkovitost. Najlepša hvala. Imeli bomo priložnost, da bomo povabili nekaj ministrov z držav članic na sejo našega odbora. O tem smo govorili na začetku tega meseca. Nadaljujemo s poročevalci v senci, gospe Rentgeni. Nihče ne bo spregovoril v njenem imenu. Gospa Demato, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Poročilo eh, kolega zelo pravilno kaže na posledice eh, odločitev, ki smo jih sprejeli 2015 in sicer 100 odstotno sofinanciranje eh, potem torej spremembe pri skupnem predhodnem eh, in pri skupnih in predhodnih umestnih plačilih in zvišanje predhodnega financiranja. Strinjam se z njim, da eh, pod potrebujemo tudi ustrizne ocene, ne samo kar zadeva stopnjo črpanja, tudi, temveč tudi kar zadeva kakovost teh projektov. Naprimer, gre tu za okoljsko trajnost ali tudi eh, za družbeni status teh projektov. In to, kar sem povedala že aprila, želim ponoviti. Situacija v Grčiji je še vedno posebna. Eh, in sicer Eh, zaradi strogega varčevanja, zaradi eh, socialnih, zdravstvenih stroškov, eh, ki so posledica ukrepov trojke um, in da je treba pravilno uporabiti denar evropskih davkoplačevalcev in preprečiti zapravljeva, zapravljanje, je seveda jasno. In ukrepe, ki smo jih sprijeli, so koristni in to uh, izhaja tudi iz tega poročila. Mm, ki opisuje tudi um, položaj Grčije danes. Ta država je še vedno krhka, predvsem kar zadeva družbeno in ekonomsko tkivo in zato želim pozvati komisijo in verjetno je predstavnik komisije tu in nam bo nekaj povedal. Predvsem v zvezi s svižnjem novih ukrepov. Vsi se prav gotovo strinjamo, da moramo braniti kohezijsko politiko, ki je edina distributivna politika in da moramo skrbeti za to, da bodo tudi drugi kazalniki, kot so naprimer brezposlenost mladih, odločilni pri tem in ne samo bruto družbeni proizvod. Grčija in Italija, predvsem južna Italija, plačujejo visoko uh, ceno za ekonomsko krizo, pa tudi za um, solidarnost eh, z migranti in uh, z velikodušnostjo do teh migrantov v primerjavi z drugimi regijami v Evropi. In mislim, da mora komisija upoštevati tudi to, ko gre za naslednji okvir 2020-2027 da um, moramo um, upoštevati predvsem konkretna dejstva in ne samo uh, lepe besede in napovedi tega parlamenta. Najlepša hvala. To so bili poročevalci v senci, sedaj pa ima besedo gospa Piraki. Zvolite. Želim se zahvaliti poročevalcu Arimonu za poročilo in moram povedati, da eh, nam je uspelo doseči pozitiven rezultat po dolgi poti, čeprav bi si želeli, da bi to poročilo eh, eh, obravnaval odbor prej, takrat, ko je Grčija potrebovala te eh, pozitivne signale. Želim eh, govoriti o nekaterih podrobnostih, eh, za katere bom pripravila preloge sprememb, kajti eh, vrak teči tudi tu v podrobnostih. V poročilu ni govora o pogodbah, na osnovi katerih je prišlo do izjem od uredbe. Um, Torej, gre za um, povičan, povičanje stopne sofinanciranja na 100 odstotkov um, 2007-2013. Um, moramo imeti okvir, um, ki bo omogočal ta te izjeme. Torej, tu smo dali možnost Grči, da zaključi predhodna dela v težki fazi, ampak kriza še vedno traja in zato menim, da ima naš odbor tudi odgovornost pri tem in moramo upoštevati predvsem dejstva. Ta izjima um, ehm, je bila odobrena zaradi ogromne izgube BDP-ja 27 odstotkov. Po zadnjih podatkih Eurostata um, za leto 2017 je brezposelnost 20,9 odstotka in 43 odstotkov pri mladih in ti Eh, podatki more ostati v kolektivnem eh, eh, spominu parlamenta, ko gre za obravnavo te izjeme. In druga točka gre za kvalitativne kazalnike, ki si jih želimo vsi. Ampak tako kot jaz to vidim, ne gre samo za ustrajanje na tem, da samo Grčija um, da bi samo za Grčijo veljali ti eh, kakovostni kazalniki. Um, to ne bi bilo dobro, če bi ustrajali samo na Grčiji. Eh, treba je bolj izpostaviti dela oziroma projekti, ki so bili eh, zaključeni zaradi omogočanja te izjeme. Sicer pa morajo biti kazalniki za vsi za vse enaki. Ne moremo zahtevati od Grčije, da eh, stori več kot drugi. Potem eh, učinkovitost strukturnih reform. Želim. Um, task force o Grčiji je povedala, da je treba se koncentrirati predvsem na rezultate pri eh, projektih. In želim povedati naslednje. To poročilo je priložnost, da izrazimo soli, evropsko solidarnost za izjemo, ki je bila odobrena Grči oktober 2015. Vsi smo glasovali takrat za spremembo uredbe, vendar moramo biti zelo pozorni glede tega, kako to komuniciramo v zvezi z rezultati eh, tega napora. Kajti tu gre tudi za izraz solidarnosti, ne gre za to, da bi nekako predlagali stereotipe v tem poročilu, torej splošni duh tega poročila, pa tudi podrobnosti. Treba je prepričiti, da bi um, um, nastal vtis, da eh, je bil denar, um, da je Grčija dobila denar kot neke vrste um, miloščino, gospod Prodijakis. Um, um, torej sredstva, ki so bila odobrena, so bila povezana tudi z delom skupine za strukturne reforme. Um, res je, da se govori sedaj o reformah, ampak v bistvu gre za ukrepe, ki so usmerjeni proti delavcem in Evropska unija uh, je ustrajala na izvajanju teh reform, pa tudi um, prejšnje vlade uh, so krive za to in trpijo predvsem delodajalci in tudi mali kmetje. In tu govorimo predvsem naprimer, o gradni avtocest. E, želim nekaj povedati o tem, kaj se dogaja v Grčiji, e, eh, naprimer v Kabali v, na severu, kjer danes e, potekajo velike, veliki protesti, eh, zarad, ker so e, lani uvedli, postavili 13 novih. E, postaj za pobiranje cestnine. Um, torej delavci morajo sedaj plačati, plačevati te vidno dražje cestnine in mnogi protestirajo proti temu. Um, da uh, In ker um, nekateri pač nočejo plačati te cestnine, um, se vozijo skozi mesta, kar vodi do zastojev in dodatnega prometa in tudi uh, do poslabšanja um, okolja. Um, in predvsem to škodi delodajalcem in denar koristi predvsem velikim eh, podjetjem. Um, um, delavci plač, eh, vse to plačujejo in to je pravzaprav tudi kakovostna ocena, ki eh, jo je treba um, izpostaviti, kar zadeva oceno teh eh, projektov v zadnjih letih. Rekord um, črpanja sredstev um, ni uh, koristil prebivalstvu, temveč velikim podjetjem. Um, 63 odstotkov investicij je šlo v projekte, eh, ki so koristile predvsem podjetjem in samo 33 odstotkov, pri 33 odstotkih gre za izboljšanje situacije na trgu dela. Torej vse je šlo v žepe velikih podjetnikov, tako lahko to ocenimo in ti evropski viri, evropska sredstva, ki se sofinancirajo iz držav članic, so denar eh, delavcev. Oni so ustvarili bogatstvo in oni morajo dobiti denar in ne sme se jim krasti tega denarja. Velika podjetja in eh, države ne smejo krasti tega denarja. Najlepša hvala. Glede na to, da nišče drug ni prosil za besede z našega odbora, damo besedo predstavniku komisije, gospodu Nisleru. Izvolite. Najlepša hvala. Gospa predsednica, spoštovani poročevalec, spoštovani poslanci in poslanke, najlepša hvala, da ste mi povabili na to izmenjavo mnen. Če si pogledate situacijo v drugi polovici leta 2015, potem vidimo, da se je grška država, kot tudi grške banke, soočale z hudo težavo pomankanja likvidnosti. In tudi pri strukturnih skladih smo se soočali s tveganjem, da ne bi mogli izvajati vseh teh programov. Vse to bi imelo negativne posledice za situacijo in kriza bi se še poglobila. Zato smo zato potrebovali odziv, ki bi bil enostaven, vendar pa tudi drzen, zato da bi lahko sprožili znatne količine sredstev in to hitro. Zato smo sprejeli te tri ukrepe, ki smo jih sprejeli z predlogom spremembe uredbe CPR. Zato smo odpravili 95 odstotno mejo umestnih plačil, potem pa smo sprožili še 27 odstotkov sredstev, ki bi jih plačali vnaprej za naslednje obdobje. Pomembno pa je bilo tudi sprijeti varovalko in to je, da bi bila grška država primorana da usmeri vsa sredstva na zaščiten račun, ki bi bil namenjen samo za plačila vseh upravičencev. Tako bi zagotovili, da bi vsa plačila resnično prišla v roke upravičencev projektov in programov. S tem smo lahko v enem samem zamahu plačali milijardo evrov. Eh, v okviru sofinanciranja in tudi v naslednjem obdobju zagotovili hitro sprožitev novih programov v novem obdobju. Če si pogledate oceno, ki temeli na poročilu grške države in tudi na poročilih končnega izvajanja, ki smo jih dobili od Grčije, lahko zaključimo, da so bili ukrepi uspešni. Za programe obdobje 2007-2013 smo zagotovili hiter vnos sredstev, istočasno pa smo omogočili še dodatni prenos eh, milijarde evrov za obdobje 2015-2016. S tem je Grčija postala prva država članica ki bi dosegla 100 odstotno absorpcijo razpoložljivih sredstev v obdobju 2007-2013. Če to primerjate s povprečjem Evropske unije, ki dosega približno 96 odstotkov, vidite, da je bilo uspešno. Evropska sredstva so bila hitreje izplačana Grčiji kot katerikoli drugi državi članici. Sedaj se nahajamo v, zaključ, v zaključnem obdobju, ki gladko poteka. V skladu s podatki, ki jih imamo razplago, lahko zagotovo trdimo, da ne bo prišlo do izgube sredstev za Grčijo. Število nezaključenih projektov je bilo znatno zmanjšane. zmanjšano. To lahko primerjamo z obdobjem 2000-2006. Tam smo imeli 900 nezaključenih projektov v tem obdobju 2007-2013, pa je bilo takšnih projektov samo 79. Te projekte bomo lahko zaključili z uporabo nacionalnih sredstev. Brez teh posebnih izrednih ukrepov bi bilo število ne zaključenih eh, projektov znatno više. Grčija pa bi se soočala s težavami za, za, z, glede zagotavljanja sredstev za izpeljavo teh projektov. Grčija je izpeljala tudi nekaj zelo pomembnih projektov. Gospod Arimond je omenil tiste projekte, ki jih najbolj poznamo in eh, to so koncesije za gradno avtocest. To je bilo zelo uspešno v takšnih razmerah. Dela so bila zaključena in vseh pet projektov je bilo izpeljanih in avtoceste so bile otvorjene. Glede prefinanciranja za obdobje 2014-2020 vidite, da je absorpcijska stopnja za Grčijo Eh, več kot 25 odstotna. To lahko primerjamo z evropskim eh, povprečjem, ki znaša 14 odstotkov. Če iz tega zuzamete 7 odstotkov zaradi vnaprej plačanih sredstev, je Grčija dosti bolj uspešna kot eh, druge države in evropsko povprečje. Pomembno je podariti, da je Grčija morala utemeliti in upravičiti teh dodatnih sedem odstotkov s tem, da je predstavila zagotovila za umestna plačila. Sedaj vidimo, da je Grčija zopet na dobri poti, ko gre za uporabo strukturnih sredstev. Je tudi država z najboljšimi rezultati. Najprej povem še nekaj v zvezi z vprašanjem, ki ste ga omenili tukaj in to je vprašanje konkurenčnosti. V tem trenutku nimamo nobene obveze ocene vse splošnih eh, posledic oziroma vplivov teh sredstev z dolgoročnega vidika. To moramo oceniti v kontekstu eh, ki ga imamo in če so bila sredstva uspešno uporabljena. Odgovor na to je, da tisti, ki se sprašujejo v zvezi s konkurenčnostjo, morate na to gledati dolgoročno in tukaj morate upoštevati tudi strukturne reforme, ki se izvajajo v Grčiji, kot tudi o ceno, ki mora biti v tem primeru poglobljena. Glede na podatke, ki jih imamo sedaj, glede na vire Svetovne banke in tudi Svetovnega gospodarskega foruma, vidimo, da je Grčija pridobila na področju konkurenčnosti v primerjavi s obdobjem pred petimi leti. To je zelo pozitivna ocena in lahko zagotovimo tudi, da je prispevek strukturnih skladov k oživljanju gospodarstva področje, ki ga stalno ocenjujemo v okviru memoranduma. Še posebej bi se rad zahvalil gospodu Arimonu za odlično poročilo in tudi za izmenjava mnen z našimi uh, kolegi in tudi s kabinetom gospe Kretu. Najlepša hvala, gospod Tarimon. Izvolite zaključne besede. Mislim, da smo že vse povedali, kar je bilo treba povedati. Zelo se že veselim sodelovanja s kolegi pri tem poročilu, da ga bomo še izboljšali in tudi zaključili. Časovnica. je že vzpostavljen rok za vložitev predloga sprememb in bo k malu, zato moramo hitro delati. Rad bi se zahvalil za komisiji tudi za dobro sodelovanje. Upam, da bomo dobili poročilo, ki bo pokazalo, da je regionalna politika tudi v težkih časih zelo dobro orodje, s katerim lahko pomagamo državam članicam in da bi s takšnimi izrednimi ukrepi, tako kot so že povedali grški kolegi, lahko pomagali pri eh, oglaševanju eh, regionalne politike in zakaj je ta politika tako zelo pozitivna. Najlepša hvala rok za vložitev predlogov sprememb je 17. maj ob 6. popovdne, torej čez nekaj dni. Glede na takšne pozitivne odzive na poročilo upam, da predlogov sprememb ne bo veliko. Skupno stališče odbora je, da je poročilo zelo dobro. Torej, 17. maja ob 6. popovdne je rok za vložitev predlogov sprememb. Tako bomo lahko glasovali o tem poročilu junija na naši seji, kar je zelo pomembno, če želimo resnično poslati to pozitivno sporočilo. Po teh izrednih ukrepov, ki smo jih podprli v našem odboru in po teh pozitivnih sporočilih v poročilu. Najlepša hvala za razpravo. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je predstavitev študije nove tehnologije in regionalna politika na poti do naslednjega okvira kohezijske politike. To je študija 100. To je služba parlamenta za oceno glede uporabe tehnologij. Na to temo smo tudi že imeli poročilo, ki smo ga videli 8. februarja v panelu 100. Sedaj pa imamo tukaj priložnost, da prisluhnemo predstavitvi tem poročilom, kar je zelo koristno za naše delo. Imamo čas, da je tukaj z nami profesor Anerstedt, ki bo predstavil to poročilo. Pozdravljeni v odboru regiji, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem, da ste me povabili, da mi boste prisluhnili. 15 minut imam na voljo, da vas prepričam, da je poročilo, ki obsega 69 eh, strani, res vredno pregleda. Vseboje tudi povzetek in zaključke o novih tehnologijah in kohezijski politiki na poti do novega okvira. Oktobra smo imeli delavnico na to temo in to delavnico sem vzel zelo resno, ne samo, da povzamem, kaj smo se tam dogovorili, ampak da si pogledamo vse opcije za nov okvir kohezijske politike in tudi za uporabo nove tehnologije in da unesemo vidik inovacij glede tega, kar smo slišali tukaj včeraj. Tudi včeraj sem bil z vami. Projekt temelji torej na, tem, eh, na tej delavnici. Osredotočil sem se predvsem na to, da pokažem, da so nove informacijske tehnologije in digitalna infrastruktura ključ za krepitev nove kohezijske politike v Evropski uniji. Pogledal sem eh, si področja, kjer lahko prenesemo tehnologijo v politiko, torej tehnološke parke, eh, znanstvena središča. To je zelo pomembno za poročila o prihodnosti večletnega finančnega okvira. Prispe prispevke na delavnici smo dobili z komisije, z odbora in držav članic. Potem smo imeli veliko dejavnosti na tem področju in oceno poročil. V tem okviru je potekalo delo. Imate osnutek poročila ki obsega 69 odstotkov. Eh, na voljo pa imate tudi možnost, da podate pripombe. V naslednjih eh, dveh tednih imate možnost, da podate svoje pripombe glede poročila. Torej, izhodišče je. Razprava, ki jo imamo danes in ki smo imeli tudi včeraj, obstaja veliko razlik med regijami. Veliko regij zaostaja, druge regije pa zelo hitro napredujejo na tem področju ena od točk, ki jo lahko vidimo v poročilu, je, da je vsaka regija za se posebna, zato nimamo rešitve, ki bi bila primerna za vse regije. In to moramo obravnavati iz tega vidika. Zato mora kohezijska politika vsebovati zelo močan element prožnosti moramo zagotoviti pro, prožnost, hitre postopke, zato da lahko vsaka regija uporabi sredstva, tehnično pomoč in vse ostalo, kar dobi od Evropske unije. Pojem, ki, eh, na katerem temeli tehnologija, je spodbujene inovacije. Evropa je zelo dobra pri inovacijah pred 60, 70, 80 leti so nemški in britanski znanstveniki izdelali prvi računalnik, razvili digitalno miselnost, ki jo imamo sedaj. Tega nismo znali kapitalizirati in to preleviti v najboljše izdelke. To so storili američani, kitajci in indici. Imamo ogromno zmogljivosti, ko gre za tehnološke in znanstvene inovacije, nismo pa dobri pri prenašanju tega v gospodarstvo in to velja tudi za regije. Poglejmo si, kje je evropska dodana vrednost. Lahko okrepimo naše znanstvene in tehnološke zmogljivosti in to prenesemo v regije. Ključna vprašanja so, kako bomo to potem prenesli. To so ključni zaključki. Odličnost pri inovacijah. Da spodbujamo to tako zelo intenzivno kot tudi znanost. Uporaba dobrega pojma in to je pametna specializacija. Da se osredotočimo predvsem na politiko vpliva, ne toliko na vire. To je zelo Eh, dobra praksa, ki jo izvajajo v nekaterih regijah, da spremenijo svoj vidik politike v okviru sodelovanja s podjetji. Seveda ne pravim, da bi morala vsaka regija poslati človeka na, na luno, ampak da moramo pogledati, kakšno gospodarstvo lahko ko spodbujamo v določeni eh, regiji in da pogledamo, kakšna je pametna specializacija. Pritegniti je treba regionalne oblasti. Če si pogledate proračun, ki ga predlaga komisija, potem vidimo, da moramo pogledati, kako bi pritegnili regionalne oblasti in kako bi te lahko postale bolj aktivne na teh področjih. In če si pogledamo, kaj bi lahko označili kot najpomembnejši danes, to je di dinamično pozicioniranje, da si pogledamo, kako bi lahko mislili hitreje, kako bi lahko oblikovali bolj aktivno in hitro politiko. Naložbe, ki bi bile usmerjene v določene misije, torej kakšne so cilje, kakšne so ambicije določenih regij, zelo Eh, dosti lažje je sprožiti sredstva iz javnih in zasebnih sredstev, če imamo določen cilj, določene ambicije. ambicije. Imamo veliko primerov za to, ki jih lahko vidite v poročilu. To lahko pripelje tudi do novega oblikovanja trga. Če si pogledate medicinsko opremo, potem vidite, kako lahko javno in zasebno sredstvo, tesno, eh, sektor, kako lahko tesno sodelujejo. In to velja tudi za druge tehnologije. S tem odpiramo nove trge, oblikujemo nove nove trge. Če si pogledate regionalno politiko, vidite, da eh, veliko teh politik ni povezano z globalnimi eh, vrednostnimi verigami, niti ne z evropskimi. Če si pogledamo Slovaško in kako je povezana z avtomobilsko industrijo v Nemčiji, vidite, da je prišlo do prave revolucije, kako lahko hitro spodbudimo gospodarski razvoj, ne samo v avtomobilski industriji, ampak tudi v drugih panogah. To bi lahko postala nova razsežnost za regijsko politiko in digitalne platforme. To je ključnega pomena. Če si pogledate, kakšna je bila situacija v gospodarstvu pred desetimi leti, vidite, kako zelo hitro se je razvila tehnologija, ko je prišlo do prave resolucije za nova podjetja, za nove tehnologije. Ne moremo ocenevati, kaj se bo zgodilo na tem področju čez nekaj let. Smo zelo dobri inovatori, vendar pa so nas američani prehiteli tudi v Evropi in v vsaki regiji, tudi v moji državi na Danskem imamo takšne eh, možnosti. Jasno je, da če ne bomo spodbudili tehnologijo znanja in znanja glede trgov v kombinaciji, potem bomo naleteli na težave. Poglejte si IKEA danes. Pred kratkim je začela početi to, kar so delali američani že pred leti in zaradi tega je ogrozila nekaj svojih ključnih poslov. Torej, s temi priporočili in zaključki, ki jih vidite v poročilu, vidite tudi kakšna so priporočila v zvezi z vsemi temi točkami. Poglejte si digitalne platforme in gospodarstvo digitalnih platform. Ključnega pomena je, da regije spoznajo, kakšne so priložnosti marketinga, oglaševanja, povezovanja s strankami, strankami tudi na zelo majhnih in omejenih trgih. Vendar pa je to zelo pomembno tudi za tiste, ki proizvajajo in se ukvarjajo s tržnimi nišami. Tudi ti lahko postane zelo uspešni. Digitalizacija na splošno. Evropska unija, Evropska komisija sta zelo aktivni in tudi pametni glede digitalizacije. Imamo digitalna vozlišča, ki so prava zgodba o uspehu. To lahko še naprej razvijamo in spodbudimo. To lahko tudi povežemo z zasebnim sektorjem. Tehnološki in znanstveni parki, tudi druge organizacije za inovacije, ki se poklicno ukvarjajo z inovacijami, tudi ti so ključnega pomena. Ne smemo podcenjevati vlogo, ki jo lahko odigrajo v vseh regijah, v bolj naprednih, manj naprednih, večjih, manjših regijah imamo odlične organizacije v več državah, kjer imamo nacionalne organizacije, ki tesno sodelujejo z podjetji, z mm, vlagatelji, z tveganimi naložbami, z business angels in tako dalje. Vse te opcije je treba preučiti. Torej, dinamično pozicioniranje. Ko sem razpravljal z vami in tudi s predstavniki komisije, smo videli, da potrebujemo več vertikalnih politik. Bolj učinkovito moramo upravljati s hitrimi postopki in veliko krat sem slišal, da potrebujemo hitre ukrepe, hitre odzive za to, da zapolnimo vrzeli v zelo počasnih postopkih pri sprejemanju proračuna in da pridemo k bolj uspešnim in bolj učinkovitim politikam. Pritegniti moramo tudi zasebnim, eh, zasebni sektor in da spodbudimo dejavnosti, ki so pomembne za zasebni sektor, da k temu eh, pritegnemo tudi javni sektor. Potrebujemo proaktivne politike. Ne smemo čakati na postopke, da se zgodijo, ampak da spodbudimo rast, ki temeli na inovacijah. To je zelo pomembno za kohezijsko politiko in za to, da pridemo na naslednjo fazo, v naslednje večletno obdobje. Ključnega pomena je, da pride do hitrih premikov, zato da lahko resnično zagotimo uspešnost vseh naložb. To mora potekati kontinuitirano. Kaj to konkretno pomeni. To pomeni, da potrebujemo stalno gospodarsko diagnosticiranje v vseh regijah. Spodbuditi moramo regije, da postanejo bolj proaktivne, da ne čakajo in na strategijo za pametno specializacijo, da potem izvajajo korakom, ampak da to počnejo stalno, da na to gledajo kot proces, ne pa za postopek, ki vsebuje dva, tri korake. To je zelo pomembno. Ravno tako potrebujemo prožno usmerjevalno politiko, To velja za komisijo in tudi za celo Evropsko unijo, da pregleda možnosti za prožnost, kako bi lahko odprli področje izvajanja politik, kar nujno potrebujemo za vse regije, da te postanejo bolj prožne. In tudi doseljene dejavnosti in ukrepe za, za to, da lahko spodbudimo regionalne gospodarstva, ki se hitro spreminjajo razvoj zunaj Evrope zelo hitro poteka. Vrsto let sem delal na kitajskem in videl sem, kako zelo hitro se tam lahko stvari spremenijo, kako zelo hitre postopke imajo. Zato moramo o tem premisliti tudi mi. Zelo dobri smo pri razvijanju tehnologij in znanosti, nismo pa dobri, ko gre za uporabo teh novih znanj v uh, gospodarstvu. In še nekaj o pametni specializaciji. Mislim, da je to zelo dobra iznajdba, je evropska iznajdba, ne gre samo za akademike, ampak tudi za podjetja, ki sodelujejo v tem. Vendar pa je to treba prenesti na naslednjo raven. Če si pogledate proračun, ki ga predlaga Evropska komisija, potem vidite, da priznavamo, da moramo to dvigniti na naslednjo raven, da premislimo, kako bi lahko oblikovali pametno specializacijo. Torej, prejiti moramo k politiki, ki bi bila bolj osredotočena na rezultate in posledice, kar pomeni, da če pametno izvajanje, pametno specializacijo kot predhodni postopek, moramo pogledati tudi, kaj pričakujemo v smislu rezultatov v določenih regijah in v določenih sektorjev, da se potem odločimo, kakšne rezultate želimo doseči v sodelovanju z eh, podjetji, univerzami in z javnim sektorjem. Veliko več lahko dosežemo na tem področju. Seveda ne pravim, da moramo pozabiti na pametno specializacijo. Ravno nasprotno, to moramo še izboljšati in okrepiti. Pomembno vprašanje je, kako lahko zagotovimo, da ukrepi zadostijo potrebe podjetij. Kar potrebujemo v pristopu pametne specializacije je proaktivna drža regionalnih, lokalnih oblasti, ki bi tesno sodelovali z zasebnim sektorjem. Na papirju to dobro zgleda, v praksi pa ni vedno tako. En mojih priporočil je, da bolj aktivno pritegnemo regionalne oblasti, da jih okrepimo in opremimo, da jim odpremo možnosti tudi za tveganje, da so regije bolj drzne pri razvijanju srednjeročnih in dolgoročnih ciljev, da jih tudi proaktivno pritegnemo k sodelovanju z drugimi regijami. Čezmejno sodelovanje je ravno tako ključno pomembno. Zato moramo pogledati tudi, kakšne dodana vrednost Evrope pri čezmejnih naložbah, pri čezmejnem delovanju, da dobimo inovacije tudi iz drugih eh, držav članic in tudi od, eh, izven Evropske unije. Rad bi povdaril tudi to, kar razpravljajo tudi drugi, ne samo v tem poročilu. In to je, da potrebujemo več naložb, ki bi bile bolj usmerjene v misijo. Če si pogledate Švedsko, rešiti moramo vprašanje tega, kako se naše regije, naše državljane, države soočajo z izzivami, izzivi v zdravstvenem sektorju, v mestih, uh, um, z razvijanjem čiste tehnologije in tako dalje. Če si pogledate podjetja in če sodelujete z organizacijami pacijentov in tako dalje, potem lahko ustvarimo ekosistem, ki bi bil primerno okolje za inovacije, ki bi bilo bolj strateško usmerjeno in dosti bolj relevantno za družbo. Če si ozamemo naložbe, ki bi bile usmerjene v misije in to vzamemo uh, kot naše vodilo in premislimo, kako bi lahko tehnologije in inovacije vodile ta postopek, potem bi resnično storili korak naprej. Z evropskega vidika in z vidika evropske dodane vrednosti bi lahko resnično storili veliko, da uporabimo zgled Švedske, Danske in Francije. Tukaj vam lahko navedem celo vrsto takšnih eh, investicij, kjer smo imeli takšne naložbe in ki smo jih tudi aktivno uporabili in kako, bila, kako smo spodbudili razvoj v regijah. Ta element je treba upoštevati in s tem bi ravno tako spodbudili pametno specializacijo. Kot sem že omenil, bi s tem prispevali k dejavnostnim oblikovanja trgov. To se je zgodilo v ZDA, to se je zgodilo tudi na kitajskem. Kitajska vlada proaktivno sodeluje z zasebnim sektorjem pri oblikovanju tega, kar menijo, da so gospodarsko-družbeno pomembne agende. In to delajo na zelo pameten način. Mi, kot demokratični del sveta, bi morali to storiti še bolje, dosti več zmogljivosti in sposobnosti imamo, da to tudi storimo. Naj dodam še pomembno točko. Ko pomislimo na regionalno kohezijsko politiko, potem tem veliko krat meni, mi, mislimo na regije kot takšne. Na regije pa moramo gledati kot del globalnega gospodarstva. Pogledati moramo, če imajo regije resnično vsa orodja za izvajanje strategij, ki bi bile usmerjene v misijo. Uh, To je lahko storiti od zunaj, vendar pa moramo to početi bolj sistematsko in si pogledati zglede, kot sem jih omenil, recimo na Slovaškem, da bi sektor spodbudili in da bi ta sektor postal vodilni, ki bi za seboj potegnil tudi druge sektorje in ki bi s tem povezal regijo z drugimi regijami. To so nekatera od vprašanj, ki sem jih izpostavil v tem poročilu 69 strani in upam, da boste tudi vi prispevali z vašimi pripombami. Mislim, da gre za resnično vznemirljivo obdobje oblikovanja politik in v takšnem odboru z eh, poslanci, kot ste vi, ki delate v tem odboru in z vašimi sodelavci, resnično lahko storite veliko za spodbujanje teh priporočil in da zagotovimo velike spremembe znotraj večletnega finančnega okvira. Hvala. Godfrey. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Sedaj dobi besedo Balkar Sarsiso, podpredsednik parlamenta, ki je pristojen za stolo. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Res je, pred seboj imamo študijo, ki obravnava pomembno vprašanje in to je razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije to je ključ za evropsko konkurenčnost. Kohezijske politike eh, že omogočajo izvanje načrtovanje infrastruktur, eh, načrtovanje informacijskih komunikacijskih tehnologij, kot tudi razvoj tehnoloških in znanstvenih parkov. Študija pa se osredotoča predvsem na kohezijske politike, ki so pripomogle k razvoju informacijske in komunikacijske tehnologije preko strategiji pametne specializacije, preko razvoja znanstvenih parkov za spodbujanje zasebno-javnega partnerstva za investicije in tudi za spodbujanje digitalnega trga in rasti na splošno. Pri odgovorih smo videli vrsto virov, ki smo jih uporabili za izdelavo te študije. Viri so bili generalni direktorati komisije, um, odbora regij in mednarodnega združenja tehnoloških parkov iz različnih regij iz več držav članic. Poleg tega pa smo preučili tudi dokumente, kot je sedmo poročilo kohezijske politike Evropske unije. Študija sledi liniji, ki je zelo logična, ki vključuje analizo sedanje situacije, političnih razmir na področju kohezijske politike, pametne specializacije in tudi težav, ki, se, ki jih poznajo regije pri izvajanju kohezijske politike. Ta študija ni samo zelo pomembno orodje, ki se lahko še izboljša, ampak služi tudi za podlago za prihodnje politike, še posebej v okviru večletnega finančnega okvira. S takšno študijo lahko obrazložimo, kako zelo pomembno je, da še naprej vlagamo v inovacije, v znanstvene in tehnološke parke, da spodbudimo bolj konkurenčno gospodarstvo v Evropi, kjer se bomo soočali s pomankanjem virov. Rad bi se še enkrat zahvalil gospodu Arnestedu za upravljeno delo, da je prišel k nam in da nam je predstavil to študijo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Krio. Hvala, gospa predsedujoča. To predavanje se mi je zdelo zelo zanimivo in tudi 69 strani si bom prebrala. Nekako se mi zdi, da pri zaključkih za kohezijsko politiko um, imamo nekako konflikt v nas samih. Rekli ste večkrat, da potrebujemo več prožnosti, eh, potem hitre postopke, hiter dostop. To pa je nekaj, česar pravzaprav ne delamo. Konec maja bomo dobili predloge za pravni okvir za Eh, obdobje 2021 do 2028. To pomeni, da v naslednjem letu in pol bomo odločali o pravnem okviru, ki uh, velja za poznejše obdobje. To je pravzaprav protislovje samo po sebi. Ne morem biti eh, prožna in hitro reagirati na določene zadeve, če imam politiko za sedem let eh, z določenimi algoritmi, z unaprej določenimi prednostnimi nalogami, kako pa naj to nekako združim. Mogoče mm, nam bi eh, lahko eh, dali kakšne sugestije v zvezi s tem, po tem, kar zadeva politiko, ki se osredotoča na učinke. O tem razpravljamo, mislim, da že zelo dolgo, kako bi um, se oddaljili od podpore, ki temeli samo na virih in bi bolj postavili v ospredje rezultate učinke. Ampak odkrito rečeno, ne vem, kako to udejanjiti v praksi, kako to zapisati v uredbo, kakšen naj bi bil potem končni rezultat. E, omenili ste ex ante pogojevanje na kratko, ampak če, na primer, premislim, komisija določi ex ante pogoj, pogoje za pametno specializacijo, potem e, potrebujemo e, partnerski sporazum z državami članicami z za, za naslednja leta, kaj si torej predstavljajo in v regijah morajo um, razviti strategijo, kako želim postati prožen na določenem področju, kako želim uh, odgovoriti na takšna vprašanja za naslednjih sedem let. Uh, torej, Eh, to zbiranje vseh podatkov, potem posredovanje komisiji, razprave s komisijo, to spet traja dve leti. In potem je to, kar je bila moja prvotna ideja, že zastarano. Preden imam na mizi sploh strategijo, vem, oziroma lahko si predstavljam, predvsem po obiskih eh, naših delegacij v ZDA, ker je šlo za inovacije, si predstavljam, zakaj so bolj pružni, zato ker nimajo javnega sektorja, ki um, se briga za to, imajo zelo pra, pružno zakonodajo, ker lahko vsak dela, kar hoče. Um, vendar ni podpore regijam, um, podpore za tiste regije, ki potrebujejo podporo. To je vse tako pružno in tako privatno, tako zasebno, da eh, gre pravzaprav za popolnoma drugačne vrednote. Zato so na določenih področjih mogoče hitrejši od nas, ampak kaj je to bolje, ne vem in o tem dvomim. Na kitajskem je podobno. Tam uh, se ne, nihče ne briga za to, ali ima besedo pri tem tudi mogoče kak demokratično izvoljen parlament ali ne. Oni pač eh, delajo to, kar se jim zdi pravilno in postavljajo v spredje svoje interese. Tudi tega pristopa ne delim. Ampak eh, imam eh, rahov dvom, zakaj so oni hitrejši in bolj prožni in mogoče na določenih področjih tudi uspešnejši od nas. Ampak to ne more biti recept za nas v Evropski uniji. Če si Torej, naše predstave o tem, kako uh, zadeve funkcionirajo v demokratičnih družbah in to primerjam z vašo znanstveno študijo, potem ne vem, kako naj bi to funkcioniralo. Mogoče eh, mi lahko um, odgovorite in skupaj ugotovimo, kje so ti možne poti. Ja, mogoče bo pa kdo lahko odgovoril na vprašanje. Gospa Maletič, prosim. Hvala, gospa predsedujoča, hvala eh, profesorju za predstavitev in hvala za to eh, odlično študijo. Mislim, da je to res pomembno in sicer, da moramo ponovno razmisliti o tem, eh, kako izbrati nov pristop za kohezijsko politiko, tako da bomo dosegli boljši učinek na terenu. Moje vprašanje pa se nanaša um, na pametno specializacijo v trenutnem okviru. Pametna specializacija je neke vrste ex ante pogoj za med prioritetami ne vem, kako uspešni smo pri izvajanju in pri pripravah strategij za pametne, spe, pametne specializacije v tej fazi. Vem, da nekatere regije to pripravljajo ampak ali res razmišljajo o potrebah in ali se to izvaja. Torej, konec koncev tega še ne vemo, vemo. In sedaj želimo uvesti nove koncepte. Nočem reči, da je ta koncept bolj kompleksen, ampak nekakšno, to je nekakšna nadgradnja, da bi lahko v praksi dosegli boljše rezultate, kajti mislim, da potrebujemo to usmirjenost v cilje in da se moramo osredotočiti na rezultate in ne na vnose in da moramo sodelovati in eh, tudi razmisliti o tem, kako uporabiti zunanje vire za lastni razvoj, ampak upoštevanju vseh raznolikosti znotraj Evropske unije, razlik med regijami, ali menite, da kaj menite, da naj bi storili, da bi bili pripravljeni za ta nov pristop v kohezijski politiki, in da bomo 2021 pripravljeni izvajati ta nov pristop v kohezijski politiki. Ne želim si, da bi imeli spet ex ante pogoje, ki pa jih potem ne bomo mogli izvajati v praksi. In potem bi to spet vodilo do tega, da ne bi dosegli rezultatov. Gospa Briso, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz želim zahvaliti profesorju za to poročilo, ki je zelo zanimivo. Želim ga eh, prositi za več podrobnosti o teh digitalnih platformah na regionalni ravni, predvsem glede eh, funkcij, eh, ki naj bi jih imele te digitalne regionalne platforme, ki so In to je za nas eh, zanimivo, eh, kajti mi se ukvarjamo z regijami in s kohezijo. In kako bi te platforme lahko pomagale pri um, celovitih strategijah na področju digitalizacije in predvsem naj bi to pomagalo MSP-jem. Gospod Howard je na vrsti naslednji. Uh, you, um... Hvala, gospa predsedujoča. E, to je zanimivo teoretično delo. Malo sem um, hitro prelistal teh 69 strani in mislim, da so zanimive točke, ki jih lahko poglobimo. Ampak tako na prvi pogled ostajam bolj hladen, kar zadeva učinkovitost tega dokumenta kot orodja za usmirjanje izvajanja. Imam problem z tem. Um, nekateri uh, se tudi v praksi ukvarjajo z naložbami v, in, v tehnološke industrije. Nisem sto odstotno prepričan, da enostavno lahko spremeš odločitev, ki pravi, to bomo storili e, kot orodje regionalne politike. Torej, uporabili bomo tehnologijo kot gonilo. To mogoče lepo zveni, ampak potrebujemo pa tudi kriterije za uspeh in to, česar ne vidim, mogoče sem to spregledal, mogoče je to, ne vidim primirov, kako uspeh zgleda konkretno na terino, terinu in kakšne so usmeritve, ehm, da je to lahko učinkovito v kohezijski politiki če, če imamo znanstvene tehnološke parke in če naj bi bili učinkoviti, če naj bi delovali učinkovito, potrebujemo, potrebujejo veščine in znanstvenike in tudi surovino, um, torej material in to so predvsem uh, znanstveniki in predvsem ti znanstveni parki vklju, iz, um, ustvarjajo nekaj, kar se potem lahko prodaja na trgu. Um, Če, vidim, če si ogledam kohezijsko politiko, se sprašujem, kje so te izhodiščne točke um, in kako dolo to določiti za sedemletni um, okvirni program. In da bi neka naložba bila učinkovita v MSP-je. To, kar imajo v ZDA, je veliko bolj aktivna industrija tveganega kapitala, ki investira v to. In, um, Udeležil sem se nekega seminarja, ki je to obravnaval. In takrat so se fokusirali na to, kar mora storiti evropska ekonomija, da zagotovi, da ima učinkovito industrijo tveganega kapitala, ki lahko um, oskrbuje zasebni sektor z naložbami potuje iz sodišča, ampak daleč smo od tega, eh, kakšen naj bi bil potem rezultat. In tudi dolgoročno moramo razumeti, da številne, eh, številni tehnološki razvoj industrije, ki se ukvarjajo s tem, ki inovirajo, da tega ne delajo eh, s tem, da bi. Um, ustvarile neko produktivno storitev za eh, prodajo teh eh, eh, izdelkov. Temveč gre predvsem za to, da se izdela nek izum, preden sploh pri, pride do prodaje. Torej, um, in zato gre pri, teh, um, pri tem eh, tehnološkem razvoju in uh, tudi tu so v ZDA veliko bolj uspešni, kot som, smo mi. In sicer, da prodajo, naprimer, podjetje, že preden začne proizvajati izdelek, ki ga je izumilo. In da pri tem delujejo v skladu s tržnimi potrebami. Torej, kako lahko to uporabimo učinkovito v kohezijski politiki, lahko da, ampak mislim, da moramo biti bolj rigorozni, kaj so kriteriji uspeha. Če mi enostavno rečemo, da je Evropa lahko boljša kot ZDA in Kitajska, moramo videti zakaj in moramo odgovoriti na to vprašanje in jaz ne vidim teh odgovorov. Hvala. Gospod Rupe. Ačiū gerbama pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad Hvala, gospa predsedujoča. Torej, tema, o kateri danes razpravljamo, je um, torej, zelo pomembna. Slišali smo zanimivo predstavitev, strinjam se s kolegi in kolegicami, da je jasno, da imamo sedaj leto ali dve zato da se pripravimo na naslednje obdobje. In to bo vnaprej določalo, kako bomo živeli do konca naslednjega obdobja, do konca 2028. Um, všeč eh, so mi bile nekatere stvari, ki so jih zapisali avtori te študije. Ali moramo nadaljevati z liberalnimi načeli pri dodeljevanju sredstev ali pa eh, potrebujemo eh, bolj strok nadzor pri določanju tega, kdo naj bi eh, bil usposobljen uporabiti ta sredstva. Če sem vas razumel, ste za strožji nadzorni mehanizem, ko govorimo o pametni specializaciji in digitalizaciji. Kje pa naj začnemo? Ali naj začnemo z določenimi kompliciranimi programi ali z zagotovitvijo širokopasovne eh, pokritosti s širokopasovnim internetom? Če eh, bomo zagotovili širokopasovni internet eh, po vsej Evropski uniji, bo to mogoče vodilo do novih pobud. In zgleda, da, smo, da se ukvarjamo preveč z eksperimentiranjem. Če si ogledamo program digitalizacije, kot naprimer program e-zdravje, vsaka država članica bo imela drugačen program, to vrstni program. In ni povsem jasno, ali bodo ljudje zadovoljni s temi programi. Mislim, da moramo nekako prioritizirati naše pobude. Torej, ne gre samo za črpanje sredstev za to, da se pač nekaj naredi, in da se mogoče pozneje ugotovi, da je katera od drugih držav to izvedla dosti bolje. Mislim, da naj bi bili bolj selektivni pri določanju pri prednostnih nalog in ne, da um, se preveč spuščamo v eksperimentiranje v posameznih regijah. Sedaj pa nekaj o Eh, tem, da naj bi regije postale bolj aktivne. Tudi sam sem deloval v eni od regij in en način za bolj eh, proaktivn angažma regije je ta, da se zagotovi da eh, dejavnosti in tudi sredstva, ki jih dobijo regije in mesta, da naj bi to bil rezultat obdavčitve, torej prihodkov iz um, davkov. Ko govorimo o ex ante, o predhodnem pogojevanju, moramo zagotoviti, da če je nekemu mestu uspelo vzpostaviti oziroma zagotoviti dodano vrednost z dobrim projektom, potem je treba, bi bilo treba videti, da je del te um, dodane vrednosti um, tudi njihov dobiček kot kompenzacija. Regije so zelo različne, vsi um, ne morejo izvajati vsega, ampak pomembno bi bilo, da v naslednjem obdobju jasno vidimo specializacijo pri čemer bi morali financirati jasno določene prioritete. Drugače bo denar sicer izdan, ne bo pa jasno, ali bo to res eh, vodilo do koristi, ki si jih eh, želimo. Danska je seveda dober primer za decentralizirano državo. um, z upoštevanjem načela subsidiarnosti. In ko govorimo o naslednjem obdobju kohezijske politike, bi morali na vsak način ohraniti to načelo. Torej, de, tako eh, element decentralizacije kot tudi eh, subsidiarnosti. Ta dva elementa morajo ostati, kajti to bi spodbudilo lokalne oblasti eh, in vlade. Hvala. Želim se zahvaliti avtorjem odličnega poročila. Želim komentirati samo dve zadevi, ki jih izpostavlja v poročilu. Prvo je situacija v zvezi z regionalnimi in lokalnimi oblastmi. Lokalne bi jaz dodal. Moramo regionalne in lokalne oblasti bolj vključiti pripeljati nazaj v igro. Um, kaj ti mnogo, mnogi um, sicer poudarjajo v besedah pomen, da se je treba posvetovati z regionalnimi oblastmi in tako naprej, ampak mnoge države članice um, v bistvu to samo govorijo o pomenu lokalnih in regionalnih oblasti, ampak v prihodnosti moramo zagotoviti, da bodo res vključeni v oblikovanje in tudi v izvajanje um, kohezijske politike. Države članice morajo zagotoviti, da se bo to zgodilo in to je povezano tudi s predhodnim pogojevanjem in to je pomembno um, za naslednje obdobje, torej da se spet vključijo lokalne in regionalne oblasti. Potem inkubatorji, avtor uh, je to omenil. Um, rezultati so pravzaprav mešani. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak. Eh, um, Um, ponekod bi podjetja tako in tako začela z določeno dejavnostjo. Um, Torej, če je nekdo začel v inkubatorje in potem nadaljeval, sam si moram ogledati, kako se je to zgodilo. Eh, potem znanstveni parki. Eh, mislim, da je ta pristop z znanstvenimi parki dosti boljši in tam lahko res. Eh, zagotovimo predvsem, da se zapolni ta brzil, ki obstaja med znanstvenimi parki in tudi univerzami. To je treba povezati. In ponekod to zelo dobro delajo, naprimer na Kitajskem, pa tudi v Evropi. Dober primer so znanstveni parki, ki so vezani, povezani z univerzami. Zato moramo v kohezijski politiki najti poti, da okrepimo te povezave med znanstvenimi um, parki in eh, univerzami in akademsk, akademskimi ustanovami, tako da se zagotovijo sinergije in da se viri uporabljajo bolj učinkovito. Torej, treba je najti sinergijo tudi med različnimi skladi in tako. In mislim, da tam, kjer te povezave dobro delujejo, so tudi rezultati najboljši. Hvala za to zelo zanimivo razpravo. Profesor Anarstet, ali ste pripravljeni odgovoriti na ta vprašanja oziroma podati pripombe? No, nisem. Torej, veliko eh, točk je bilo izpostavljenih, mnogo tudi že v preteklosti, vendar te točke ostajajo pomembne. Tudi če izboljšamo to, kar delamo danes. To je nekako opravičilo, da se ne morem odzvati na vse, kar ste povedali. Gospa Kril je povedala, da je težko najti neko ravnovesje med tem, torej, kar je treba um, narediti pri tem dinamičnem pristopu. Um, ko gre za izvajanje politike. Um, moramo nadzorovati javni denar, denar davkoplačevalcev. E, profesor Ferri bo e, potem govoril o tem, e, potrebujemo preglednost, ko gre za uporabo denarja in tudi učinkovitost uporabe tega denarja v skladu s tem, kar je bilo dogovorjeno med Evropsko unijo in regijami. Ampak mislim, da moramo najti nek širši okvir in tudi bolj prožen okvir za regije in za podjetja, da lahko delujejo moramo dati malo več manevrskega prostora, večjo odprtost, tako da bo ta prožnost, o kateri vsi govorimo, bolj prilagodljiva, usmerjena v prihodnost, bolj drzna, tudi za tveganja in da se eh, prevzamejo tudi negotovosti, ki so vedno povezane z inovacijskimi procesi. Eh, potem torej najte, najti moramo to, ta dobra ravnovesja in to je izziv za nas vse, ne samo za akademike v tej dvorani, temveč tudi za politike. Torej, kako najti nek učinkovit sistem kot v ZDA in v drugih delih sveta, kjer je več eh, manevrskega prostora za podjetnike, ne da bi Um, torej, najti to ravnovesje, ta nova funkcionalnost mora delovati in to je pomembno, drugače bo preveč tok sistem in lahko bi investirali veliko denarja, ne pa bi dosegli ne pa bi dosegli dovolj rezultatov. Želim opozoriti še na nekaj. Sistem, ki sem jih primerjal, um, in v poročilu je to bolj eh, celovito predstavljeno. Javni sektor je v ZDA zelo aktivn, ko gre za denar za tehnične spremembe. Eh, torej, podpirajo se univerza, Pentagon, obramna industrija, Eh, omogočajo veliko. Eh, to je njihova oblika industrijske politike, ko gre za to, da ponudijo družbi, univerzam, tudi zasebnim akterjem veliko denarja za razvoj novih tehnologij. In dodatno k temu imamo zasebni sektor, ki um, uporablja, ki se ki izkorišča ta val velikih eh, investicij. Eh, Silicon Valley, eh, potem eh, znanstveni trikotnik in tako naprej. Tam se pretaka veliko denarja in pričakuje se od, jav, od eh, javnega sektorja, da so investira Mi nimamo eh, takega javnega sektorja, ki bi, naprimer, univerzam eh, dal toliko eh, sredstev mm, in eh, dodatnih naložb. In, eh, eh, eh, pogoji, okvire morajo biti jasni, tudi kar zadeva odgovornost, ampak znotraj tega okvira moramo najti to odprtost za podjetnike v javnem in zasebnem sektorju, ki morajo skupaj razvijati projekte. Primer ki je bil že naveden, so naprimer tehnologije zdravstvenih pripomočkov. Tu vidimo, da se veliko dogaja v Evropi in veliko zanimivega si pričakujemo. Potem digitalna ekonomija, eh, ki je tudi povezana s tem zdravstvenim sektorjem in se dosegajo zanimivi rezultati. Evropa je tu vodilna. In tu vidimo, da je javni sektor um, zelo um, radodaren um, um, in da investira predvsem tudi v sodelovanje v grozdih. In tu um, ugotavljamo velike dobre rezultate, predvsem pri teh zdravstvenih pripomočkih. E, potem, torej, Tu smo ustvarili naprimer tudi um, inovacije na področju slušnih aparatov. Danska je bila vodilna pri tem e, in tu je prišlo do združitve javnega sektorja uh, Um, torej, šlo je za to, da se razvijajo boljši slušni aparati za osebe, ki to potrebujejo in spodbudili smo uh, zasebni sektor, da gre v razvoj tega in to je velika zgodba o uspehu in to je naprimer primer, kjer lahko javni in zasebni sektor sodelujeta in kjer tudi um, um, kjer so bili vključeni tudi tako imenovani business angels. Treba je najti um, pravo raven okvirjev in treba je predvsem zagotoviti ta manevrski prostor. Potem, kar zadeva eh, osredotočenost na učinke, mislim, da moramo najti predvsem um, um, Torej, omenili smo zdravstveni sektor in kakšna je lahko specializacija. Um, treba je izboljšati uh, storitve, tehnologija je na razpolago, ampak podjetniške rešitve uh, za to, da bi to delovalo na trgu in da bi eh, zagotovili spremembe, ki so pomembne za družbo, to potrebujemo in zato potrebujemo tudi sredstva in s tem javnim sredstvom bi lahko zagotovili tak razvoj, lahko bi nadaljeval energija, alternativne energije, potem eh, promet, eh, vse to je odprto za spremembe, za izboljšanja, za nove rešitve, eh, ki eh, so pomembne za državljane in ki so zanimive tudi z podjetniškega vidika in eh, sicer ne samo za Evropo, temveč tudi kot izvoz drugam. Priložnosti je veliko, ampak strinjam se z nekaterimi, da moramo najti pravo povezavo med, potreba po nadzoru in preglednosti in eh, iskanjem priložnosti za podjetja in za inovatorje na javnem sektorju, da mm, se ustrezno udejstvujejo v tem novem kontekstu. Um, ampak kot rečeno, mislim, da moramo biti bolj proaktivni. Drugi strokovnjaki in tudi vi boste lahko nadaljevali delo, s katerim katerega sem jaz opravil za sto. Uh, Hvala lepa. V elektronskih dokumentih za današnjo sejo najdete povezavo do teh um, poročil. Hvala lepa za to predstavitev in za to zanimivo uh, razpravo. In radi vas bomo povabili eh, še na kak sestanek, ko bomo obravnavali to temo. In zdaj smo pri naslednji točki in sicer je to predstavitev študije eh, po naročilu tematskega sektorja B o nadzoru in poenostavitvi postopkov v okviru evropskih strukturnih investicijskih skladov. Eh, to študijo je naročil odbor regiji. Um, in cilj je, da se oceni ta dve komponenti evropskih eh, strukturnih investicijskih skladov, nadzor in revizija in ukrepi za poenostavitev, za zmanjšanje kompleksnosti izvajanja. To študijo bo predstavil glavni raziskovalec dr. Martin Ferry z raziskovalnega centra za evropske politike univerz, Univerze Strathclyde uh, v Združenem kraljestvu. In dajem besedo gospodu Ferju za približno 15 minut in potem dobijo besedo eh, poslanci in poslanke. Um, Hvala lepa. Torej, ukvarjam se z odnosom med dvema sestavinama eh, evropskih eh, strukturnih in investicijskih skladov, torej ukvarjal se bom nadzorom in revizijo, ter pa ukrepi za poenostavitev, za katerimi bi pač odpravili kompleksnost. Ehm, in ehm, seveda eh, uspešnost je najpomembnejša imamo večletni finančni okvir in Evropska komisija tu želi, pravi, da želi eh, izboljšati eh, nadzor in revizije in želi tudi odpraviti upravno obremenitev za eh, organe, vključno s izvajanjem. Moja predstavitev bo najprej spregovorila o um, dobrih platih in pa o stroških nadzora in revizije, potem pa bom spregovoril tudi o stvarih, ki izhajajo iz tega odnosa, potem pa bom omenil tudi razpravo za obdobje po leto 2020, razpravo pa bom sklenil s sklepi in priporočili. Torej, kar se tiče metodologije, bi rad povedal sledeče. Torej, uh, uh, vključil sem uh, intervjuje uh, z naravne držav članic. Um, pogovarjali smo se o kontrolnih sistemih um, in pa vključujem tudi študijo primerov uh, za različnih držav, pa tudi teoretske raziskave. Torej, najprej, um, katere prednosti in pa katere stroške prinaša ta nadzor in revizija. Najprej je treba povedati sledeče. Nadzor in revizija igrata pomembno vlogo, kajti krepita učinkovitost in pa odgovornost eh, in sicer v skladu z deljenim upravljanjem ESIFA. Eh, torej, za upravljanje so odgovorni tako organe držav članic kot pa Evropska unija. Eh, tukaj gre za velik del proračuna Evropske unije. In eh, seveda moramo biti pozorni tudi na stopno napak. To prinaša seveda finančne prednosti evropskemu proračunu, zato moramo odpravljati nepravilnosti in eh, pridobiti nepravilno uporabljena sredstva. Eh, za nekatere države to prenaša tudi eh, nefinančne koristi, naprimer okrepili so upravljanje in pa izvajanje operativnih programov ehm, in so bolje tudi eh, porazdelili um, preostala sredstva in so tako izboljšali uspešnost. Poglejmo si izkušnje iz leta 2007 do 2013. Torej, po eni strani lahko opredelimo celo vrsto prednosti. Komisija je uporabila finančne popravke zato, da bi zaščitila proračun Evropske unije bolj kot v preteklosti. Ja, uporabila je preventivne ukrepe, naprimer je ustavila plačila takrat, kadar je prišlo do neučinkovitosti. In to se je v letih od, do, od 2007 do 2013 bolje uporabljalo in to je pripeljalo tudi do boljšega upravljanja. Eh, torej, izboljšal se je tudi okvir nadzora in revizije in to je pozitivno vplivalo tudi na stopne napak. Po drugi strani pa nadzor in revizija vodita tudi v pomembne izzive. Torej, stopna napak eh, pada, pa je vendarle še vedno visoko v primerjavi z drugimi postavkami. Um, Izdelana je bila ocena za obdobje od 2007 do 2013 in ugotovljeno je bilo, da se nadzori eh, večkratni, da prihaja do eh, prikrivanj in da to vodi potem tudi v više stroške. In to seveda tudi zmanjša učinkovitost programov. Eh, kaj ti um, vse to lahko, naprimer, um, predstavlja uviro za uporabnike, potem uh, lahko predstavlja tudi uviro za eksperimentiranje uh, in to pač negativno vpliva na up, upravičence. Uh, Ne bom se uh, spuščal v podrobnosti, torej kaj želim povedati tukaj. ESIF, nadzorni in revizijski sistem je izredno kompleksen. Vključeni so številni deležniki na ravni um, držav članic in pa Evropske unije. Tukaj pa so eh, poglavitne eh, naloge organov upravljanja in pa organov revizije. Torej, kaj delajo organi eh, upravljanja? Torej, preverjanje, upravljansko preverjanje, potem preverjanje na kraju samem vzorcev projektov, potem gre tukaj za deklaracije o upravljanju in pa ukrepe, ki so opereni proti goljufiji. Potem, kakšne so naloge organov revizije? Torej, torej ti podajo mnenje o imenovanju, izvajajo potem strategijo eh, revizije, eh, opravljajo sistemske revizije, pregledujejo vzorce, eh, pregledujejo tudi račune in pa poročajo komisiji. Kako pa je na ravni Evropske unije? Torej, generalni direktorati upravljajo nadzor, potem pa imamo tukaj eh, še eh, Evropsko računsko sodišče, ki poda letno mnenje svetu in Evropskemu eh, parlamentu, podajo tudi letna poročila o inštitucijah Evropske unije in pa o agencijah, prenaša pa še specifične poročila o specifičnih pobudah in to lahko vključuje tudi finančni nadzor in pa nadzor uspešnosti in sicer to najdemo pod specifičnimi rubrikami. Torej, kje prihaja do največ kompleksnosti? Na tej prosojnici lahko uh, vidite sledeče. Torej, um, določitev postopkov je nekaj zelo kompleksnega in to vodi do uh, zamud pri izvajanju. Eh, to je povezano tudi z upravnim, torej upravno preverjanje bi bilo lahko bolj sorazmerno. Potem preverjanja na kraju samem so manj problematična, kajti eh, to lahko počnemo na podlagi ozorcev. Eh, ehm, težko je izvajati tudi ukrepe upirjene proti goljofijam, to je zelo težko, kajti eh, včasih je treba upoštevati tudi pravno podlago. Potem letno poročanje prinaša prednosti. Mm, to, da eh, prinaša hkrati eh, poleg prednosti tudi eh, časovni pritisk. Kakšne, s kakšnimi izzivi so se soočali organi revizije? Torej, izdelati morajo mnenje o imenovanju In eh, to je eh, zelo povezano z koordinacijo med organi upravljanja in pa organi revizije. Eh, sistemske revizije zahtevajo znatno zmogljivost, zlasti, ko gre za velike kompleksne programe. Potem statistično vzorčanje operacij sicer prinaša jamstvo, ampak je hkrati izredno kompleksno potem uh, letni, uh, letna poročila uh, prinašajo prednosti ob koncu projekta, ampak uh, predstavljajo tudi časovno obremenitev. Potem so tukaj tudi določena presečna vprašanja. Kajti nekateri finančni instrumenti in pa projekti, ki prenašajo dobiček, so neobhodno kompleksni. Eh, na primer eh, regionalni oziroma teritorijalni programi. Eh, poleg tega obstajajo tudi velike razlike med državami članicami, ko gre za nadzor. V nekaterih državah je sistem decentraliziran, v nekaterih centraliziran, v nekaterih državah je večja institucionalna stabilnost in na ta način se odpravlja kompleksnost, če so institucije tekom časa stabilne. Eh, potem pomembno je tudi vprašanje, ali države članice eh, delegirajo naloge eh, na vzven. Potem je tu še pomembno vprašanje odnosa med domačimi, med nacionalnimi in pa evropskimi predpisi, kajti nekatere države še pretiravajo za predpisi. Potem pa še vloga eh, inštitucij Evropske unije. Kaj je njihova vloga? Onašajo doslednost eh, pri javnih naročilih, naprimer pri državnih naročilih. Potem prenašajo tudi eh, jasno in časovno vodstvo. Kateri ukrepi so bili uvedeni 2007-2013? Torej to prikazuje ta eh, prosojnica. Naprimer, enotna revizija, tukaj se komisija eh, nanaša na postopke, ki se izvajajo v državah članicah, ne da bi izvajala dodatne revizije. Eh, potem imamo tukaj tudi poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov. Tukaj gre tudi naprimer za pošaljne zneske. Na ta način se zadeve poenostavijo ko gre za financiranje programov. Potem sorazmernost, eh, kajti imamo metode, ki temelijo na tveganju. Majši projekti se revidirajo samo enkrat pred zaključkom. Potem smo poskušali pa enostaviti tudi postopke določanja, eh, tako da se je okrupi odgovornost držav članic. Eh, in eh, uvedene so bile tudi poenostavitve pri financiranju in pa pri sodelovanju eh, in seveda se tukaj znova uporabljajo poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov. Sedaj pa izkušnje s temi pobudami v obdobju 2014-2020. Te pobude pozdravljamo, ampak potrebujejo nekoliko večje usklajevanje. Potrebujemo pravno varnost. Kajti obstaja cela vrsta delegiranih aktov, izvedbenih aktov, smernic Evropske komisije in države članice skrbijo tudi negativni rezultati reviziji. Zaradi tega so države članice izredno previdne in zato smernice jemljajo kot zakone, zato da bi se ja izognili eh, prihodnim postopkom revizije. Potem so tukaj eh, določbe v zvezi s specifičnimi instrumenti. Torej, kadar se uvajajo ti specifični ukrepi, treba to izvesti na previden način. Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov eh, so nekaj dobrega, vendar potrebujejo čas in zmogljivost za to, da bi vzpostavili te metode in jih potem tudi izvajali. Številne teh eh, pobud, eh, kot so naprimer nacionalna določanja, poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov in tako naprej, so dobre stvari. Vendar je treba še okrepiti eh, zaupanje, zmogljivost in pa treba je odpraviti tudi strah pred prihodnimi popravki. Pomembno je zadeve videti tudi v širšem kontekstu. Eh, leta, za obdobje 2014-2020 so uvedli nove pobude, ki so še, iz, ki so še povečale kompleksnost. Naprimer, ko gre za okvir eh, zmogljivosti ali pa za ex ante pogojevanje ali pa ko gre za integrirana teritorijalna ulaganja. Eh, prizadevanja za poenostavitev pa še vedno tečajo. Imamo primere na ravni Evropske unije, naprimer skupina na visoki ravni za poenostavitev, potem imamo agendo za boljše um, predpise, potem imamo uredbo omnibus. Kako pa je na ravni držav članic? Tu smo našli dobre primere, ko so države članice revidirale eh, svoje zakone, zato da bi se bolj prilagodile predpisom Evropske unije. Nekatere so naprimer znižali število teles operativnih programov, eh, zato da bi uvedli eh, poenostavitve nekatere pa so tudi ciljno podprle eh, upravičence za to, da bi znižali kompleksnost, eh, ko gre za vprašanje finančnega nadzora. No, sedaj pa še razprava za obdobje po 2020. Treba se ukvarjati z nekaterimi ključnimi eh, vprašanji. Kako bi lahko povečali porožnost? Eh, tukaj, predvsem je tukaj za različne modele v različnih kontekstih, tukaj gre za različno velikost, zmogljivosti in tako naprej. Potem razširjena uporaba eh, modela enotne revizije. Eh, tukaj gre tudi za to, da bi morali vzpostaviti zaupanje in tako naprej. In to je še sledeče vprašanje, katera merila moramo uvesti za prožnost. To je zelo pomembno vprašanje. In, To vprašanje je tudi predmet nenehne razprave. Potem je tu še vprašanje, kako bi lahko eh, poenostavili predpise. Harmonizacija ehm, eh, v skladih je seveda nekaj dobrega, ampak ehm, težkega. Treba razlikovati med eh, trdnimi predpisi, trdnimi predpisi, mehkimi predpisi, smernicami, nasveti, dobro prakso in tako naprej. Potem pa še specifična vprašanja. Eh, tukaj gre za um, ulogo um, eh, eh, reviziji skladnosti in uh, uspešnosti. Torej, tukaj, torej to uh, razmerje med tema vrstama revizije je nekaj izredno pomembnega. Potem so to vprašanja glede postopka določitve, to sem že omenil ali bi lahko to eh, poenostavili ali celo odpravili na nekakšen način. Potem je treba priznati proporcionalnost eh, v eh, nalogah organov revizije. Potem bi bilo treba pa še nadalje poenostaviti revizijo finančnih instrumentov, ko gre naprimer za programe teritorijalnega sodelovanja. Potem je treba tudi poenostaviti postopke statističnih ozorcev. Eh, potem bi morali tudi razširiti poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov, to sem že omenil, eh, to se že dogaja in že kaže določene učinke, ampak na tem bi lahko še naprej delali. Pogled, izdelali smo tudi študije primerov in se pogovarjali o tem, in kaj izhaja iz tega. Morali bi si prizadevati za harmonizacijo predpisov v skladih, vključno za poenostavljeno možnosti obračunavanja stroškov, potem bi morali razširiti pristop enotne revizije. Potem revizija skladnosti in uspešnosti je pomembna, ampak Treba je podpreti tudi zakonitost, eh, pravilnost in pa eh, vidik ustvarjanja zmogljivosti v tem oziru. Eh, potem statistični vzorci, ki temelijo na tveganjih. To je pomembno, to da statistični vzorci jamčijo tudi zdravo pokritje za revizijami. Potem končno porožnost to smo danes že omenjali, s tem bi morali nadaljevati, kjer se to le da. Treba pa je upoštevati različne tipe operacij in pa različne sektorje in tako naprej. To je povezano tudi z jasnostjo in pa razlikovanjem med trdnimi predpisi in mehkimi smernicami, dobrimi praksami na sveti in tako naprej, zato da bi zagotovili, da se ne kopirajo kopičijo dokumentacije, ki so povezane s temi postopki. Sedaj bom sklenil in bom ponovil poglavitne izzive. Ta sistem je vedno bolj učinkovit, ko gre za odpravo napak in nepravilnosti, ampak lahko to ohranimo eh, tako, da bi odpravili stroške in kompleksnost torej, um, prej sem že omenil nekatera poglavitna načela. Harmonizacija, stabilnost, prožnost, kratkost, zaupanje in pa vzpostavljanje zmogljivosti ter eh, pohvala tistega, kar deluje in pa treba je upostevati tudi eh, časovnice, to je zelo pomembno. Potem pa so tu še specifična vprašanja. Treba je ponovno razmisliti o postopku eh, odločitve, potem je treba razmisliti o enotni reviziji, potem je treba razmisliti o ponostavljenih možnostih obračunavanja stroškov, to je treba uskladevati. Potem uredba ISF, eh, komisija je uvedla eh, izvedbene akte, zato da bi uvedla standarde za splošne zneske in tako naprej. In to pomeni, da se je znižala pravno jasnost. Eh, in tako so ljudje vedno bolj uporabljali poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov. Kajti eh, eh, vedeli so, da naprimer, da potem kasneje pri revizijah ne bodo odkrite nobene nepravilnosti in tako naprej. Torej, treba je razlikovati med eh, mehkimi smernicami in zakoni, torej to je nekaj zelo pomembnega. Eh, potem eh, posvečeni oziroma namenski določbe za specifične instrumente. Eh, tudi to je zelo pomembno. Hkrati pa potrebujemo tudi mehkejše smernice, kajti na ta način bi lahko zadeve tudi poenostavili. Potem, kar se tiče priporočil za inštitucije, kar se tiče komisije sledeče, ta mora še naprej revidirati uredbe. Eh, v skladu za načeli, ki sem jih preimenoval. To imamo določene in, inicijative, eh, naprimer skupina na visoki ravni, boljša regulacija, to je zelo dobro, pa tudi um, vzpostavljanje zmogljivosti v državah članicah, to je pomembno. Treba je uh, spodbujati primere, ko je šla komisija v države članice in spodbujala uporabo poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov, um, prirajala je naprimer seminarje in je predstavljala vse te možnosti. To je pomembno. Potem Evropsko računsko sodišče. Um, treba zagotoviti skladnost za Evropsko komisijo. Uh, potem je treba širiti informacije tako bomo lažje vzpostavili uh, zmogljivosti in pa zaupanje. Potem je treba uporabljati koordinirane revizije v državah članicah. Uh, tudi to je pozitiven vidik. Jasperus uh, je bil revidiran, pričemer uh, sta naprimer um, sodelovala Evropsko sodišče in pa Polsko sodišče. To je bil naprimer dober primer za poenostavitev in izboljšanje. E, potem predstavitve e, Evropskega računskega sodišča v državah članicah tudi krepijo zaupanje in pa razumevanje in to bi morali, e, po mojem mnenju, še naprej spodbujati. Pomembno je povdariti ulogo sodišča, ki prenaša neodvisno, avtonomno mnenje, torej mnenje organa, ki je neodvisen od skladov. To je zelo pomembno. Kaj pa so priporočila za države članice? treba je pregledati, revidirati domača zakonodaja. Treba je pregledati, ali ta zakonodaja vpliva na kompleksnost. Naprimer, um, gold plating, pretiravanje se predpisi. Uh, imeli smo naprimer primere. Uh, ko so države članice da ustrajale, da morajo organi izvajati nadaljne nadzore, čeprav je to bilo že vnaprej upravljeno in tako so še ukrepili kompleksnost. Torej države članice bi lahko uvedle določeno poenostavitev. E, treba si je pogledati, e, poenostaviti tudi e, sisteme upravljanja in izvajanja. To pomeni, da bi lahko racionalizirali um, organe izvajanja, lahko bi tudi poenostavili postopke. In um, potem še okrepitev zmogljivosti in pa specifično osredotočanje na uh, prejemnike in pa izobraževanje o tem, kako deluje sistem. Uh, to je vedno prineslo pozitivne rezultate, to izhaja iz naših raziskav. In sedaj se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Thank you. Thank you hvala lepa, hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj pa gospa Kril, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Spregovorili ste o stvarih, o katerih smo v odboru pogosto razpravljali. Imela bi eno dodatno vprašanje. Postopek omnibus smo imeli In za kohezijsko politiko je to tudi izpogajano. Upam, da uh, bomo najkasneje junija uh, lahko uh, imeli glasovali o tem in da bo to tudi začelo delovati. Ali bi vi to podprli, pot, ki je to, tam začrtana? Kajti Zanima me, kakšni bodo rezultati postopka omnibus. To bi mi bilo ljubše, kot pa to, da si pogledamo to, kar ta hip še velja, kaj ti gledati moram naprej in moram videti, kaj bo eh, komisija predlagala za prihodnost, kaj bo spremenila v novi uredbi. In zanima me, kaj menite o usmeritvi, ki smo jo določili ali pa mislite, da še vedno manjkajo poglavitni stvari ali pa da smo šli morda v napačni smeri? Hvala lepa, gospa Maletič. Hvala lepa, kot je dajala gospa Krel. Smo o tej možnosti za poenostavitve razpravljali že večkrat in nekako imam vedno občutek, da takrat, ko začnemo za poenostavitvijo, sistem naredimo še bolj zapleten. Tada upam, da nam bo tokrat uspelo. Uh, upam, da bomo lahko za naslednje obdobje pripravili nekoliko bolj prožen sistem, ki je bolj harmoniziran in ki bo seboval vse, kar ste navedli vi. Torej, upamo, da bomo to dobili za novo uredbo. Omenili ste. Um, poenostavljeno možnost obračunavanja stroška. S tem se posem strinjam. Mislim, da bi morali tudi ukrepiti zmogljivost, to res potrebujemo. Kajti evropski revizori so dejali, da medtem, ko pregledujejo izvajanje eh, sredstev, je stopna nepravilnosti znotraj poenostavljena možnost obračunavanja stroškov zelo nizka, ponekod celo nič. In to res potrebujemo v praksi. In če si pogledamo poročila eh, evropskih revizorjev, potem vidimo tole. Več kot 60 odstotkov vseh nepravilnosti se nanaša na postopke javnih naročil. In to je za vse nas jasno sporočilo. Mi moramo nuditi tehnično pomoč, eh, ustvarjanje zmogljivosti na ravni držav članic zato da bomo podprli upravičence, izvedbene organe, da bo do postopka javnih naročil, zlasti kar se tiče velikih projektov, dobro izvajali. Kajti nekako imam občutek, da vsak upravičenec in vsak eh, javni organ eh, poskuša vzpostavljati zmogljivost za določen projekt, ampak eh, če bo to ostalo samo pri tem, bomo vedno imeli visoko stopanje pravilnosti in upam, da bomo s tem novim sistemom res uspeli rešiti ta največji problem. Potem pa so tukaj še predpisi glede državne pomoči in pa predpisi glede javnih naročil. Torej, to sta največji šipki točki znotraj sistema in večina nepravilnosti izvira iz tega. Potem ste omenili še nekaj in to je eh, zadnja točka, o kateri bi spregovorila - zaupanje. Mislim, da je izredno pomembno to, da se lahko zanesemo drug na drugega. Ni dobra praksa ta, da nadziramo organe nacionalne ravni, potem pa institucije na nacionalni ravni nadzirajo končne uporabnike poleg tega pa imamo še predpise za uh, private udeležence, ki morajo spoštovati uh, predpise za javna naročila, pri čemer je tako, da je stopna sofinanciranja za sklad, iz, strani skladu EFSI-a 30 odstotkov in zaradi teh 30 odstotkov uh, se morajo naučiti uh, vse predpise v zvezi z javnimi naročili in jih morajo uporabljati. Mi jih poskušamo zaščititi pred njimi samimi. Uh, kajti njihov cilj je ta, da bi dobili najvišjo vrednost za svoj denar. In financirajo projekt v višini 70 odstotkov. Torej, mislim, da bi morali tukaj predpise nekoliko eh, sprostiti in bolj zaupati drug drugemu. Hvala lepa. To so bila vprašanja, gospod Ferry. Okay, thank, thank um, the, the, the first, the first... Hvala lepa. Prvo vprašanje, eh, torej omnibus, predloge glede omnibusa. Nasplošno podpiramo predloge. Kajti tako eh, bomo eh, močneje uporabljali enoten nadzor, enotno revizijo. Ehm, podpiramo tudi poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov. In vidimo, da je pomembno, da se razširi ta inicijativa tudi na prihodne obdobje. To, da če želimo to zagotoviti, potem moramo spoštovati načela, naprimer eh, zaupanje in pa eh, ukrepitev zmogljivosti. Srečali smo se številnimi eh, primeri, ko je ko so specifično vprašanje um, predstavili Evropske komisije, komisija pa je izdala uh, usmeritve v zvezi s tem, ki so uporabljale tudi druge države članice. In te so uporabljale te um, smernice kot trdni zakon. In um, na ta način uh, se vidi, kako se potem kopiči, kopičijo dokumentacije. Uh, Kar se tiče omnibusa, tu bomo to poskušali rešiti, kajti sistem bomo poskušali poenostaviti in racionalizirati. Zelo pomembno je sledeče. Imeti moramo regulativno jasnost in treba je vzpostaviti zaupanje in pa zmogljivost med državami članicami in pa med organi, kajti to so dobre pobude, ki jih je treba bolj uporabljati. In kar se tiče druge točke, pa vsem se strinjam s tem, kar ste povedali. Hvala lepa za vaše komentarje. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo udeležbo, hvala lepa za vašo predstavitev. Eh, tu eh, smo pri koncu današnjega dnevnega reda. Pred nami je samo še točka razno. Bi želel kdo kaj pripomniti pod to točko? Ne. Potem pa naj vas spomnim na sledeče. 28. Eh, junija, v sredo se bomo znova zbrali ob 9. zjutraj. Zahvaljujem se tudi tolmačem za njihovo pomoč in vsem želim lepo popovdne eh, in s tem zaključujem dopodansko sejo.